plenarnega zasedanja. Toliko o točki 3. Četrta točka, sprejetje zapisnikov sej. Tukaj imam zapisnik seje 19. in 20. novembra 2018. Se vsi strinjate z tem čudovitim zapisnikom? Da. Dobro, zdaj pa končno peta točka in toplo pozdravljam gospo Marijano Kocevo, generalno direktorico Eurostata. Imeli bomo izmenjavo mnen. Vesel sem, da ste danes popoldan tukaj z nami. Z veseljem vam bomo dali besedo, najprej za 10 minut, da boste podali svojo uvodno izjavo, potem pa bomo imeli slote vprašanj in odgovorov po 5 minut ampak danes eh, mislim, da lahko to malce podaljšamo, glede na to, da kolegic in kolegov ni veliko v dvorani. Današnja seja temelji na uredbi 223 skozi 2009. Tam je zapisano, da mora generalni direktor Eurostata biti odgovoren za statistične dejavnosti Eurostata, in generalni direktor mora takoj po imenovanju strani komisije priti v Evropski parlament, priti mora v odbor Ekon, govoriti pa mora o upravljanju statistike, o metodologiji in o statističnih inovacijah. Gospa Koceva je tukaj prav za to in kar takoj vam dam besedo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. V parlamentu se vedno dobro počutim. Pred letom dni sem bila tukaj, skoraj pred letom dni, ko so me imenovali za generalno direktorico Eurostata in povedati moram, da smo plodno sodelovali na različnih področjih z Evropskim parlamentom. Vedno menim, da je sodelovanje in interakcija vedno pomemben del mojega dela. Želim, da bi napredovali tudi na področju evropske statistike. Vem, da ste zaposleni in eh, na zahtevo gospoda Guaterja smo predložili kratek pregled zadnjih dogodkov v preteklem letu. Ne bom vas dolgočasila s tehničnimi podrobnostmi, povedati pa želim, da smo zdaj leto dni kasneje. Še vedno menim, da moramo kot Eurostat sodelovati z državami članicami in sicer na treh glavnih področjih. Prvič, zagotavljati moramo visoko kakovostne. Ne relevantne in primerljive statistične podatke na evropski ravni. Izkoristiti moramo tudi digitalne tehnologije in nove vire podatkov, zato da bo proizvajanje statističnih podatkov pametnejše in da bomo zmanjšali breme za tiste, ki se odzivajo na naša vprašanja. Potem pa tretje področje, to pa je širjenje informacij in podatkov. Izpostaviti želim nekaj strateških vprašanj in sicer res sem hvaležna Evropskemu parlamentu za fantastično delo, ki ga skupaj upravljamo na številnih področjih, vključno z okvirnimi uredbami, kar zadeva statistiko o kmetijstvu, o socialnih vprašanjih, o podjetjih, o migracijah in tako naprej. Podjetja oziroma dosjeji so v različnih fazah, ampak glede na to, da vaši kolegice in kolegi sodelujejo v trialogih, smo uspeli dobro zastaviti delo in uradna statistika v Evropi ima zdaj pomembno mesto pri teh dosjejih. Naprimer, statistične podatke zdaj dostavljamo tudi z inovativnimi instrumenti. Naprimer, imamo pilotne študije in študije izvedljivosti, zato ker včasih nacionalni organi ali države članice ne želijo prevzeti novih odgovornosti zaradi proračunskih omejitev. Bili smo tudi inovativni, določili smo okvirne uredbe, ampak prav tako smo poskusili doseči, da spoštujemo nove zahteve, upoštevajoč seveda proračunske omejitve, prav tako pa smo izkoristili možnost uporabe novih tehnologij, upravnih virov, pa tudi pametnih naprav, naprimer teh, ki jih imamo na rokah. To je pomembno in če nam bo uspelo vse dosije zaključiti v tem mandatu parlamenta, bom jaz zelo vesela in zadovoljna generalna direktorica Eurostata, zato ker bo potem na nas, da začnemo izvajati sekundarno zakonodajo oziroma spremljati izvajanje sekundarne zakonodaje torej izvedbene in delegirane akte. Lani, ko sem se srečala z vami, sem vam povedala, da mi nismo več edini, ki proizvajamo statistične podatke. Evropski državljani so digitalno povezani zdaj in imajo dostop do različnih virov. Zato smo veliko vložili v to, da so naše spletne strani uporabnikom prijazne izpostavljamo teme, ki so blizu državljanom. Uvedli smo tudi bolj interaktivna orodja, pa tudi digitalne publikacije, kjer je podatkov več, ampak uporabniki lahko te podatke uporabljajo in podatki imajo potem svoje življenje. Uložili smo tudi v vizualna orodja, naprimer infografike in tako naprej. Temeljna zamisel je, da se podatke sicer zbira in mi jih širimo, ampak potem ti podatki živijo sami naprej. Zato jih lahko tudi vi, poslanci, uporabljate za to, da se odločate na osnovi dokazov. Bili smo bolj aktivni na področju družbenih medijev. Prav tako smo začeli razprave z tistimi, ki preverjajo dejstva na evropski ravni. Vsak dan se borimo proti dezinformacijam, naprimer, prav tako pa izpostavljamo pismenost na področju podatkov. Več kot 13 tisoč mladih je sodelovalo na naših mini olimpijskih igrah in to je samo prvi korak k boljšemu delu v prihodnosti. Veliko dela nas še čaka, seveda, in uh, zdaj je sicer mandata parlamenta skoraj konec, ampak upam, da bodo vaši nasledniki prav tako nadaljevali po tej poti, da bodo še naprej podpirali dobre statistične podatke, kajti to potrebujemo, če se želimo zoprstaviti izzivom v prihodnosti. Na koncu želimo omeniti samo še digitalno tehnologijo. Mi smo dobri pri tem, da iščemo algoritme za naprimer strojno učenje in algoritme, ampak Uporaba statistike na tem področju je nekaj drugega. Govoriti moramo o etičnih vprašanjih, o pravnih vprašanjih, o institucionalni porazdelitvi nalog in tako naprej. Vse to nas še čaka. Veselim se, da bomo nadaljevali po tej poti in z veseljem bom zdaj odgovorila na vaše vprašanje. Hvala. Ja, eh, eh. Hvala lepa. Hvala za te uvodne besede, gospa Koceva. Zdaj bomo začeli z razpravo. Iz ELS ni nikogar tukaj. Besedo dobi koordinatorka socialistov Pervonš Beres. Izvolite, hvala. Pred enim letom ste prevzeli mandat in to je jasno, da vam to jasno kaže, da vam parlament zaupa. In jasno je, da ste upravičeno na tem položaju. Imam več vprašanj. Prvo vprašanje je nekoliko splošno, ampak eh, to se navezuje na naša politična vprašanja. Namreč, kako vprašanje? lahko vi preverjate, pod katerimi pogoji države članice eh, objavljajo podatke o ciljih trajnostnega razvoja. Vem, da imamo zdaj analizo, ki se delno prekriva glede evropskega proračuna, nacionalnih proračunov, to je stara zgodba, ampak danes se bolj ukvarjamo z izvajanjem teh 17 ciljev. Če nimamo podatkov, če nimamo skupnih definicij v zvezi s temi cilji, potem bomo težko pripravili politično strategijo v zvezi s tem. Torej, kako bi lahko ugotovili, kaj je bilo doseženo kaj nas še čaka in kakšne so ambicije na ravni držav članic oziroma na ravni relevantnih organov v državah članicah. Hvala, gospod Beres. Da, strinjam se, da ima Eurostat tukaj težko nalogo. Kaj ti imamo? 17 ciljev trajnostnega razvoja. Ti so bili sprejeti na ravni OZN. Potem pa je seveda vprašanje politične volje, kako bo Evropska unija poskusila doseči te cilje. V zadnjih dveh letih smo pripravili kar nekaj dela, pred dvema letoma smo pripravili prvo poročilo. Govorili smo o tem, kako prednostne naloge na evropski ravni prispevajo k temu, da se izpolnjujejo cilji trajnostnega razvoja. Eurostat pa je dobil nalogo, da predlaga kazalnike, s katerimi bi lahko merili napredek dosežen pri teh ciljih. Ampak to je bilo drugače kot pri Evropi 2020, tam smo imeli jasne cilje, potem smo pa kazalnike uporabili za to, da smo merili doseganje teh ciljev. Eurostat pa je pripravil predloge na osnovi našega statističnega znanja, imeli smo razprave z deležniki, s komisijo, z nevladnimi organizacijami in z državami članicami. Pripravili pa smo poročilo, ki je neke vrste statistični pregled stanja glede doseganja ciljev trajnostnega razvoja na ravni OZN. Mi smo poskusili informacije prikazati na interaktiven način. Kazalnike smo revidirali konec lanskega leta, naslednja izdaja pa bo julija 2019, zato da bomo pripravljeni na politični forum na visoki ravni, to bo na ravni OZN, takrat se bo spet govorilo o ciljih trajnostnega razvoja. Upam, da ste zadovoljni s tem vprašanjem. Wolf. Hvala. Pozdravljeni tukaj v odboru. Čestitam vam za to, da ste bili imenovani na to mesto. To je pomembna naloga. Eurostat se pogosto podcenjuje. Sprijeti moramo, da je Eurostat zelo pomemben za razvoj Evropske unije, ima pomembno funkcijo. Zato je moje prvo vprašanje naslednje. Kaj menite o sodelovanju z nacionalnimi statističnimi organi? Ste zadovoljni? V preteklosti je bilo nekaj težav na strani nacionalnih organov, zato ker ti niso bili tako pripravljeni na sodelovanje, kot bi morali biti. In drugo vprašanje zadeva specifičen primer prejšnji vodja statističnega organa v Grčiji, gospod Georgiju, je bil vključen celo v proces, zato ker naj bi zagotavljal napačne statistične podatke. No, on je poskusil samo popraviti napake, predhodnikov na njegovem položaju. On je želel poskrbeti, da pač bi organ delal dobro od prevzema funkcij z njegove strani naprej. Zanima me, ali vi poskušate to zgodbo pripeljati do srečnega konca, kajti vsi vemo, da to ne meče sence samo na organov Grči, pa tudi na vlado v Grči, ampak gre za velik problem, kajti ta človek je moral veliko denarja porabiti za to, zdaj živi zunaj svoje domovine, zato ker če bi se vrnil domov, bi ga takoj zaprli. In to se dogaja v Evropski uniji, ki naj bi bila pravna država oziroma kjer naj bi vladalo pravo. Zanima me, ali ste kaj storili v tem primeru oziroma ali kaj nameravate storiti v tem primeru. Hvala. Hvala za to, da ste izpostavili pomembno vlogo Eurostata. Kratka bom, da zadovoljna sem z sodelovanjem z državami članicami. Uradne statistike odražajo življenje. Če se življenje spremeni, če se pojavijo novi izzivi, nove zahteve, se moramo s tem spopasti skupaj. Če imamo kakšna vprašanja, potem je vprašanje, kako bi lahko skupaj rešili ta vprašanja v zvezi z uradno statistiko. Določena vprašanja niso preprosta, kajti dobro veste, da ne moremo čakati šest let, da bo organizirana statistična služba, ker vi za to nimate časa. Vi potrebujete podatke že naslednji dan. To so izzivi, ki jih imamo, zato potrebujemo te instrumente, ki jih imamo na voljo. To so naprimer tudi pravni instrumenti. Grčija. Eurostat, In Evropska komisija vedno znova ponavljata, da od leta 2010 Eurostat nikoli ni imel pomislekov glede podatkov iz Grčije, te podatke smo vedno potrdili in spoštujemo seveda pravni sistem Grčije in ne posegamo v pravosodne postopke v Grčiji, ampak eh, ta postopek spremljamo z veliko zaskrbljenosti. Veliko konkretnih korakov smo naredili v preteklih letih, zato da bi v pravnem okviru poskrbeli, da se kaj takega v prihodnosti več ne more ponoviti. In čisto konkretno, stroški, ki so bili uvedeni leta 2016 glede povračil, so namenjeni prav temu, da se povrnejo stroške gospoda Georgija. To ne velja samo za Eurostat, tudi podpredsednik Dombrovskis in komisarka Tyson sta jasno izrazila mnenje v zvezi s tem. Kot Eurostat pa vedno znova potrjujemo kakovost teh podatkov. Prav, potem pa še enkrat beseda Pervonš. Veres, Pervonš. Hvala. Drugo vprašanje zadeva zbiranje podatkov, zlasti kar zadeva fiskalna vprašanja. Države članice morajo v skladu z direktivo komisijo obvestiti o fiskalnih nišah. In uh, kakšne posledice ima to na proračun držav članic? Zanima me, kako bi nam vi lahko tukaj pomagali pri zbiranju teh podatkov. ne gre za izogibanje davkom. Gre za to, da države članice pripravljajo takšno fiskalno zakonodajo, ki pripomore k temu, da se zmanjšajo proračunski prihodki. S tem je povezano še eno zahtevno vprašanje in sicer vprašanje, kolikšna je dejanska stopnja obdavčevanja na, za podjetja v posameznih državah članicah. Zanima me, ali lahko povečate preglednost v zvezi s tem. Ampak povem vam, da imam še vprašanje, če se drugi kolegice in kolegi ne bodo oglasili. Hvala. Hvala za ta pomembna vprašanja. Najprej drugo vprašanje. da naš namen je, da bi statistični podatki bili poznani, če niso poznani, potem pač niso uporabni, kar zadeva davek in stopnje obdavčevanja z GD. Taksut pri komisiji smo pripravili skupno publikacijo, mi smo zagotovili nekaj podatkov, oni so naredili analizo, tako smo mi poskrbeli, da so podatki na voljo drugim. kar zadeva davčno vrzel. V statistiki je pristop ta, da mora BDP biti vse obsegajoč. Treba je vključiti tudi nezagonite dejavnosti in neformalno gospodarstvo. Mi smo eden vodilnih strokovnjakov na svetu. V EU pri tem, da zajamemo te dejavnosti, naprimer droge, pranje denarja in tako naprej. Pripravili smo tudi metodološki priročnik za države članice, kako to vključiti v svoj BDP. Sami pa nismo skoncentrirani na to, da bi iskali te davčne vrzeli. Gre za korak v pravo smer, zato da bi poskrbeli, da sta BDP in BND številke, ki odražata realnost. Hvala. Hvala. Tudi jaz imam vprašanje. Zanima me nekaj v zvezi z poročanjem po posameznih državah. V parlamentu smo jasno povedali, moja skupina, pa tudi drugi, da je pomembno, da ljudje vedo, koliko podjetja plačujejo, kje. Tako zagotovimo preglednost, ki jo potrebujemo za to, da zagotovimo dobro zakonodajo na ravni držav članic in da zagotovimo dobro zakonodajo na ravni Evropske unije. Tudi za Evropsko unijo, seveda. Trenutno je tako, da je ta dosje blokiran v svetu. Ne gre za to, ali bi imeli poročanje po posameznih državah. Vprašanje je, ali naj bi bilo to javno ali ne. Zanima me, kaj bi po vašem mnenju bila prednost javnega poročanja po posameznih državah. Kakšne potrebe imate vi v zvezi z poročanjem po posameznih državah, zato da bi bilo to učinkovito statističnega vidika? Torej, kaj potrebujete vi za to, da bi Eurostat morda pomagal pri tem, da bi imeli dober pregled nad dejanskim stanjem obdavčevanja v podjetjih v Evropi in na ravni, ravni držav članic. Hvala, s tem se vračamo nazaj. Ne gre za probleme z državami članicami, imamo pa izzive. Lahko bi šla sicer bolj v podrobnosti, ampak če prav razumem, gre zdaj za vpliv multinacionalk na konkretne države. Zato, ker imamo globalne proizvodne verige in uh, oceniti moramo gospodarski učinek glede zaposlovanja, bruto dodane vrednosti in tako naprej. To je velik izziv za statistične podatke, kajti zgodovinsko gledano so statistični podatki bili namenjeni temu, da bi merili dejavnosti pravnih entitet, ki so aktivne v posamezni državi članici. Mi si prizadevamo za to, da bi izboljšali statistiko in toke podatkov. Zato potrebujemo podatke iz držav članic in zato je okvirna uredba o statističnih podatkih za podjetja tako pomembna, kajti to bo zagotovilo potrebno infrastrukturo za to, da bomo zagotovili izmenjavo podatkov med državami članicami, kajti drugače ne bomo mogli podrobno predstaviti slike. Vendar naloga je zahtevna, to je težko tudi z gospodarskega vidika, ampak to je tista pot naprej. Ne moremo več ostati samo na nacionalni ravni. Izminjati si moramo več podatkov in prav tako moramo zagotoviti, da bo Eurostat ob državah članicah poskrbel za to, da bomo imeli celovit pregled na nacionalni ravni, pa tudi zunaj držav članic, seveda, in tudi davki so del te slike. Hvala. Hvala. Imamo še nekaj minut in sedaj je to prosta razprava. Kot je že prvonšo menila, naj se vrnem na vprašanje odprej. Poročila po posamečnih državah bi omogočila Eurostatu boljši pregled, kot pa ga imamo danes. Če ni tega poročena po državah, potem bi vam um, pomagalo samo izmenjavanje podatkov. Ali je to res? Če ne bo javnega poročena pri poročanju o posamečnih državah, potem Eurostat ne bo mogel priti do boljših rezultatov ob koncu. Ali lahko tako rečemo? Ja, eh, javno poročanje po državah bi pomagalo. No, ampak še vedno si lahko zmenjamo mikropodatke in pa druge vire podatkov, tako da lahko ustrezno merimo različne pojave torej ta pot, ki jo menjate, je potrebna, ampak to ni vse, tudi druge kanale še vedno potrebujemo. Sveda, euh, hvala za ta dialog. Še dvoje. Najprej. Pravite, kako zbirate podatke in treba je tukaj upoštevati tudi geografijo ter pa socialne razlike v državah in pa med državami članicami. Um, ehm, mar se kdo se s tem ukvarja, uh, tudi Davosu in pa drugi so se ukvarjali s tem. In kaj vi mislite o tem, o teh številkah, o neenakosti po svetu? In še zadnje vprašanje. Uh, kako gledate na lažne novice pri evropskih volitvah? Ali na to gledate tudi geografsko, ali to količinsko merite ali ne? In če ja, kaj opažate, kje se ta problem zaostruje? Hvala. Vse zato sem tukaj, ker vedno zastavljate zelo zanimiva vprašanja. Eh, glede razlik, kot pravite. No, kot prvo treba sestaviti ustrezno vprašanje. Ne, kdorkoli že si, ali ekonomist ali politik. Če si pogledamo Evropo 2020, eh, je bil naš cilj, da se sredotočimo na revščino, potem po gospodarski krizi pa smo se več začeli pohvarjati o razlikah. No, In eh, tudi sedaj obstaja še razprava, ki ni čisto statistična. Gre za razlike med eh, najbogatejšim enim odstotkom in pa vem, najnižjim desetih odstotkov, potem pa ali pa najvišjih 20 ali pa najnižjih 20 odstotkov, potem srednji razred ali pa mladi. Skratko, odvisno, kako to obravnavaš. Imamo informacije na voljo, ja, ampak treba se staviti ustrezno vprašanje in potem moramo pogledati, kako bodo te informacije dostopne. Potem pa boš eh, pogledal stvari z različnih zornih kotov, kdorkoli že si, ne en politik, ekonomist, eh, raziskovalec in potem boš pač obral ustrezno pot in poiskal prave podatke. Imamo uredbo o socialnih statistikah in ta uredba je zelo pomembna, kajti tam smo poskušali postaviti te statistike za prihodnost, tako da bi vključili tudi vidik eh, dohodka, porabe in pa bogatstva premoženja. To pomeni torej finančno premoženje oziroma vse lastnina posameznikov. Mi želimo biti čim bolj izčrpni pri svojih podatkih. Želimo ponuditi podatke eh, in na podlagi teh se potem lahko spremejo odločitve. Potem pa lažne novice, zelo kratko. Sveda, eh, vse to pročujemo in kot Drugi Evropska komisija mi menimo, da Eurostat in pa nacionalni statistični uradi se morajo sredočiti najbolj kakovostne pomembne podatke, relevante podatke. Sedaj eh, naknadno želimo tudi preveriti podatke o medijih in preverjamo nekatere vidike lažnih novic in potem so naše podatki na voljo glede na te podatke. Skupaj sodelujemo tudi z eh, predstavniki Evropske komisije v državah članicah, kaj ti izkazalo se je, da nacionalni jeziki so pomembni. Ljudje naraj vidijo številke in pa zgodbe v svojih jezikih. Ne želijo biti samo na spletno stran Eurostata, kjer potem nadeš vse, ne vem, v angliščini, francoščini in nemščini. Želimo biti partner z vsemi drugimi, uh, akterje. Z oddelkom za statistične raziskave iz Evropskega parlamenta smo se tudi pogovarjali in smo želeli ugotoviti, kako bi čim bolj relevantno lahko uporabili te podatke. No, ampak naša vloga je to, da damo te podatke na voljo in pa da so ti podatki čim bolj uporabni. Ne moremo nadomestiti dela Evropske komisije ali pa nacionalnih vlad um, oni pač spremljajo, kaj se dogaja, ampak če pa je treba, pa jim lahko pomagamo pri zagotavljanju ustreznih podatkov. Hvala lepa, gospod Kocva, za zelo zanimiv pregled trenutnega stanja na vašem področju in veliko sreče in uspeha v prihodnosti pri tej težki nalogi, ter kako to vse približati državljanom. Kot pravite, treba se osvetočiti na spletno stran in tam potem lahko vidimo, kateri podatki so na voljo za evropske državljane. In upam, da se vidimo tudi eh, tukaj v novem mandatu, torej vas bodo tukaj pozdravili, novi kolegi. Hvala lepa. Ja, pred nami je kar veliko dela in eh, upam, da lahko računam na vašo podporo. Ja, liebe ähm, Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegen, Zdaj pa šesta točka na dnevnem redu, Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik, letni pregled rasti 2019. Poročevalec je Tom van den Kandelaren danes ga ni. Gospod Ferber je namesto njega tukaj. In v petih minutah bo prebral njegov prispevek. 322 predlogov sprememb je bilo uloženih za enkrat. Regi, FAM in Envi so uložili mnenje. odbor Bodž pa ne. Gospod Ferber, pet minut. Izvolite na mesto poročevalca. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, Toma ni tukaj. Uh, je zbolel in uh, seveda mu želimo hitro okrevanje. torej zaradi bolezni ni mogel priti na sestanek. Ampak mi je pa poslal dopis in ga bom prebral. Kot počevalec Igor za um, Evropski semester 2019 uh, se Tom najprej zahvalil vsem vam, ki ste pripravili konstruktivne predloge sprememb. Te razprave o semestru so zelo politične, to ni presenetljivo, kot pravim sam osebno. No, zato je bilo pomembno si vzeti čas in si izmeniti stališča glede uh, teh tem na sestankih poročevalcev v senci. V zadnjih dveh tednih smo veliko koristnih sestankov, to vam je tudi zelo hvaležen poročevalcem v senci za konstruktivne razprave. Uh, letni pregled rastrikov komisije je izpostavil dolgoročne prioritete za Evropsko unijo. Uh, Te politične smernice so temeljene na treh eh, glavnih oseh. Kot prvo, fiskalna konsolidacija, drugo, naložbe in tretje, strukturne reforme. Sedaj pa moramo analizirati ta trikotnik in pogledati, kakšne so naše prioritete in potem povemo svetu pa komisiji, kaj so za nas pomembne eh, politične odločitev prihodnosti. V tem predlogu, glede leta 2019, Ehm, je tam še razpostaviti glavne prioritete, eh, naprimer starajoče se prebivalstvo in pa kako bo to vplivalo na naše sisteme socialne varnosti in pa država blaginje. Zato je Tom omenil starajoče se družbo in pa tam je trikotnik in pa tudi odgovorno financiranje ter pa strukturne reforme. Kolega vesel, da je naredil na podporo med različnimi političnimi skupinami. Uh, Po več razpravah na sestankih pročasov v Senci smo izpostavili tudi to, da potrebujemo visoko kvalificirane delavce ter pa dinamičen trg dela. Delavci eh, bodo bolj pogosto menjavali delovna mesta v panogah in pa med panogami, zato bo treba še bolj delati na vseživljenjskem učenju in usposabljanju tekom celotnega življenja oziroma karijera. Pa še nekaj iz predloga eh, podarek na naložbah. Medgeneracijska pravičnost se nanaša tudi na to, da bomo imeli naložbe, ki bodo usmerjene v prihodnost. Govorili smo o zasebnih in javnih naložbah v veščine, izobraževanje, raziskave in pa infrastrukturo, predvsem pa uh, inovativnost, digitalizacija in pa avtomatizacija so zelo pomembna področja. Jutri bomo glasovali o tem poročilu. Želimo, da Evropski parlament pošle jasno sporočilo svetem pa komisiji in zato. Ehm, si ne želimo ločenih eh, glasovanj pri teh eh, poročilih, tudi sedaj tega ne bo. In zato Tom pričakuje čudovito glasovanje jutri. Eh, Hvala, Markus, na mesto poročevalca. Gospod Pereira, naslednji za socialiste. Thank you, Cheryl. Let me Hvala, predsedujoči. Tudi sam bi najprej kolegu želel veliko uspeha. Dragi Tom Vanden Kendelere, in upam, da bo čim prej okreval. To je zelo pomemben dosje. Tukaj smo govorili o usmeritvah za gospodarsko in pa fiskalno politiko in tukaj bomo začeli z procesom evropskega semestra. Kot prečevalč v senci bi rad eh, podaril, da je bilo naše delo res zelo koristno. Vsi sestanki pročevalcev v senci so bili odlični in res je, da je bilo vloženih veliko predlogov sprememb, kar ponavadi pomeni veliko dela in res smo upravili veliko dela. ti predlogi sprememb ponavadi usklajujo različna eh, politična stališča in če to tako, potem vemo, da nas vedno čaka veliko dela. Tudi tokrat. Ampak mislim, da je bil poročevalec zelo razumen in je upošteval naše glavne pomisleke. Zelo smo spremenili strukturo poročila po prvem predlogu. Sedaj je dokument predvsej bolj uravnotežen kot pa prej. Sedaj smo prebrali kompromise v poročilu in mislim, da je to sedaj dobra podlaga za stališče Evropskega parlamenta. In to stališče je vsega sedaj zelo pomembno, tudi glede na gospodarske razmere v Evropi. Po našem mnenju je najbolj bistveno to, da se moramo odzvati na te prihajajoče izzive gospodarskega počasnovanja. Če bomo pričali o počasnovanju, potem se seveda mora spremeniti tudi gospodarska in pa fiskalna politika. In sedaj mislim, da vidimo, da še vedno obstaja naložbena vrzel v evroobmočju in moramo se odzvati na upočasnovanje gospodarstva in sicer z javnimi in pa zasebnimi naložbami, tako da bi pospešili gospodarsko rast in konvergenco. Prav tako smo sedaj v poročilu vključili tudi podporo komisiji, da se spodbuje države članice, eh, ki imajo eh, presežke, ki imajo presežke, da spodbuja produktivnost in sicer preko rasti plač in pa preko več naložb. Samo s temi spremembami se lahko ustrezno odzovemo na izzive pred nami. Zelo smo veseli, da z naložbami želimo spodbujati predvsem socialne naložbe. Prav tako je treba poštevati tudi vključevanjem celotne družbe. In sedaj mislim, da imamo tukaj podlago za široko soglasje v parlamentu glede te letne, letnega pregleda rasti za leto 2019. Hvala lepa. Hvala. Za EKR ni tukaj nikogar, tudi v imenu skupine ALDE ni nikogar tukaj ni tudi nobenega predstavnika zelenih. Enako velja za GUNGL. E tudi za ENF nikogar ni tukaj. Tako da nam ostane samo kolega iz EVDD, Marko Vali. Hvala zelo na kratko. ko govorimo o semestru, se srečujemo z različnimi mnenji med nami. Tukaj govorim o gospodarski politiki in pri tem posebnem poročilu o letnem pregledu rasti vedno znova vlakamo predloge sprememb, ker se ne strinjamo s pristopom komisije in pa političnih skupin tukaj želimo omejevati porabo in pa uh, eh, vrčevati. In z reformami se vedno znižujo plače, sploh v južnih evropskih državah. S temi reformami naj bi bil potem jug Evrope bolj konkurenčen, ampak te reforme niso trajnostne, niti gospodarsko, niti socialno prav tako se vedno bolj pogosto zahteva privatizacija in tudi temu bi se lahko izognili, ker to so pogosto zelo kočljiva vprašanja in ne moramo tega reševati kar z navodili iz Evropske komisije. Sedaj pa, kaj se zahteva, vedno se sredotočimo na države s pretiranimi primankljaji, ampak nihče pa ne pogleda druge plasti, torej države, ki imajo preseške, eh, Nemčija in pa Nizozemska imata že več let proračunske preseške. Prej smo imeli šestodstotni prak, ki je bil veliko krat presežen in moramo tudi sprožiti postopke proti tem državam. Imamo zelo agresivne ukrepe komisije proti državam z primaklaji, ampak po drugi strani pa nišče ne popravlja drugega ravnotežja, eh, kar je tudi zelo resno neravnoteže v naši uniji. To pa je torej uh, presežek pri teh državah. Še nekaj. Rast za stabilnost in rast eh, se pogosto izvaja različno, pač odvisno od tega, kdo je v vladi v neki državi, članici, v evrobmoču. Poglejmo si samo, naprimer, francoski primanklaj. Tudi ta primanklaj eh, presega ali pa bo presegal maastrichtske kriterije, pa se ni zgodilo. Pri Italiji je bila stvar čisto drugačna. Skratka, to so tehnična vprašanja, ampak tudi politična vprašanja. Vse to moramo poštevati in tudi vključiti v poročilo. Bi morali. Prav tako bi bilo dobro nekaj stvari dodati v poročilo, namreč predlog za fiskalne transfere S tem bi lahko ublažili neravnotežja v evrobmočju. Imamo države z velikimi um, primakljaji na tekočih računih in potem bi lahko te države bolje prispevali z naložbami um, za zmanjševanje težav na jugu. In pri naložbah bi moralo imeti zlato pravilo, ki omogoča večje javne naložbe, ki pomagale državam, ki so Eh, v strukturnih državah. Potem bi se te države lahko izvile iz krize. Res mi je žal, da štiri naše predloge niso bili vključeni v besedilo, ampak se bomo vedno še borili tudi v prihodnosti za naše ideje. Hvala, Marko Vali. Zanima me, če želi še kdo besedo v okviru postopka Catch the Eye. Ne. Potem me zanima, ali želi Marko Sverber še kaj povedati v imenu poročevalca. Hvala vsem kolegom za razpravo danes, pa predvsem tudi za zelo konstruktivne sestanke poročevalcev v senci in upam, da bomo jutri lahko predstavili odločno stališče odbora Ekon in potem Evropskega parlamenta, upamo, eh, napravljam državam in pa komisiji. Hvala lepa. Hvala, kolega Ferber. Kakor vem, je bilo vseh 322 predlogov sprememb strnjenih v kompromisne predloge sprememb, po katerih bomo jutri glasovali. Tako da se bomo potem še enkrat s tem ukvarjali na plenarnem zasedanju in sicer na marčevskem plenarnem zasedanju. S tem zaključujemo s to točko na dnevnem redu. Veliko prezgodaj smo zaključili. No, ampak ker vem, da naslednjega poročevalca tako ali tako ni, lahko s to točko začnemo že danes. No, kakor vemo, je časovnica samo informativne narave. Uh, Tako da lahko začnemo z točko 7 na dnevnem redu, splošni režim za trošarino. Kako sem že povedal, poročevalec Miguel Vigas eh, iz skupine GUE se ni mogel eh, udeležiti današnje seje, me pa prosil naj v imenu, ne v njegovem imenu, preberem naslednje. In sicer. 2000. Ta predlog je um, del širšega svežnja od maja 2008 zdale, kjer torej komisija um, predlaga um, več uh, predlogov za uh, trošarinsko blago. Imamo direktivo sveta 2818, uh, ki določa splošni režim za trošarinsko blago. Uh, predvsem se stočimo na gibanje trošinskega blaga med državami članicami. Glavni cilj uh, te direktive je, da se omogoči prost pretop blaga uh, ob hkratnem zagotavljanju, da države članice na koncu poberejo ustrezen davčni dolg. Direktiva je bila večkrat spremenjena in prav tako se bo še večkrat spremenila tudi v prihodnosti. Prav tako vključuje tudi določene sklice na zastrelo zakonodajo to zakonodajo bilo treba posodobiti in komisija se je zato odločila za uh, prenov direktive 2008-118 v interesu večje jasnosti. Poročevalec Vegast torej strinja z duhom in pa vsebino tega predloga. To je tehničen okrep in zato predlagam, da uberemo ponestalen postopek in tako potrdimo poročilo brez predlogov sprememb. To je predlog poročevalca, želi ponestavljen postopek brez predlogov sprememb. Najprej Ole Ludvigson, poročevalec v senci za SND, ampak se nikogar ni tukaj celo popovdne sem pozabil. No, ampak vi ste pa ostali tukaj, zato Marko, vsi ste tukaj in beseda je vaša. No. Uh, morda bodo spremenili po volitvah, ampak zaenkrat je še vedno ILS največja skupina. Uh, z, da večjo gospod Maletič, ki je naša pročevalka v senci za ta pomemben dosje. Uh, ta predlog izpostavlja splošno roditve za to pomembno eh, področje trošenjskega blaga, kot so energenti in pa električna energija, alkohol in pa alkoholne pijače eh, ter tobačni izdelki. Prav tako v tej direktivi um, imamo poseben podarek na proizvodni skladiščenju in pa gibanju trošenjskega blaga med državami članicami. Njen glavni cilj je omogočiti prosti pretok blaga ob hkratnem zagotavljanju, da države članice na koncu poberijo ustrezen davčni dolg. S tem se mislim, da vsi strinjamo. To je tehničen ukrep, ki naj bi bil politično nepolemičen, upamo. In veliko je bilo dela v odboru, ni bilo veliko časa in zato mi, ILS, se strinjamo z mnenje pročevalca, da bi šli po poti ponastavljenega postopka. Hvala lepa. Vielen Dank, Markus Ferber, für die EPP. And now for the SD, the Shadow Ole. Hvala lepa, sedaj pa v imenu SD Ole Ludvigsen. Hvala. Dobro je, da preučujemo to odločitev in to zakonodajo. Želimo ustrezno ponastavitev, tako da ne bo davčnih utaj. Tu gre predvsem za to, da bodo upravni postopki bolj smotrni in da bodo lahko eh, carinske organe bolje upravljali dokumente eh, glede trošarinskega blaga. Prav tako bi lahko tako zmanjšali davčno taj ter pa glufije pri proizvodih, za katere velja trošarina. Zato se strijamo z poročevalcem Vegasom, da dejansko želimo ponestalen postopek in želimo torej podpreti spremembe, ki jih je predlagala komisija glede te direktive. Uh, Sedaj pa Kay Swinburne za IKR, je ni Alde nikogar, tudi zelenih ni tukaj. Zato smo že pri prosti razpravi. HDI. Ali kdo želi besedo? Ne. Ok, potem pa predlagam naslednje. Sedaj bi normalno vprašali, ali kdo v dvorani ogovarja predlogu. Sedem je prak za ogovor, torej če netih um, nasprotovanj, potem lahko sprejemo prenastane postopek. Torej, sedem nas niti v dvorani, kaj še, da bi jih sedem nasprotovalo. In zato predlagam naslednje. Pravno gledano je vse v redu in zato tukaj sprašujem vse kolege, ki ste tukaj v odboru. Ali kdo nasprotuje temu, kar sem prej povedal? Če kdo nasprotuje, prosim, da do desetih jutri um, to poveste sekretarijatu, torej, če ugovarjate, pošljite svoj govor sekretarijatu. In sedaj s tem navodilom mislim, da bo pravno gledano vse v redu. In če jutri um, ne bo več kot sedem poslancev, ki ugovarjajo, jutri do desetih, potem bomo upoštevali predlog gospoda Vegasa. Hvala lepa, dragi kolegi in kolegice. To je vse za danes. Jutri pa ponovno drugimo ob devetih. Hans Hogarvorst zaprave eh, za mednarodne računovodske standarde uh, in pa Erik Likan uh, iz IFRS-a. Boste z nami jutri ob devetih. Torej, se vidimo jutri, zaenkrat pa lep večer in smo končali z današnjim odborom.